Hvala lepa. Nadaljevali bomo srečanje. Eh, prejeli ste zapisnik, ima kdo kakšen, zapisnik prejšnje seje, ima kdo kakšen komentar, ne, potem je potrjen. Potem lahko nadaljujemo za skupno razpravo razmere v arabskem svetu in Severni Afriki, Siriji in Jemnu z visoka predstavnica za zunanje zadeve. Prvi je, prva je baronica Eštonova, izvolite. Thank you very much, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Zadnjič, ko sem govorila v tem parlamentu na začetku maja, sem dejala, da je potrebno dajati izjave, ampak da je predvsem potrebno poskrbeti za dejanja. Spomnite se, da sem napovedala uh, svoj namen, da ustanovim uh, izpostavo Evropske unije v Bengaziju. Zastava Evropske unije sedaj plapola nad uh, sodnim poslopjem na, na novo poimenovanem trgu svobode in predstavlja simbol ne le solidarnosti uh, do prebivalcev Libije, ampak tudi naših praktičnih zavez. Torej, urad sedaj deluje, strokovnjaki prihajajo vsak teden. In moja ekipa je obiskala tudi New York, eh, kjer smo skušali uskladiti naše delo v zvezi z Libijo z Združenimi narodi. Srečala sem se tudi z nekaterimi ljudmi eh, v Bengaziju, ki skrbijo za vzpostavitev demokracije v Libiji. Zahvalili so se mi, zahvalili so se vam, zahvalili so se Evropi vedo, da bomo ostali z njimi, da jim bomo pomagali še naprej in danes eh, želim čestitati prebivalcem Libije za izkazan pogum v Bengaziju, v Misrati, v gorah eh, zahodno od Bengazija v Tripolijo ali pa na jugu. Zostrili smo sankcije. Zagotovili smo 140 milijonov evrov humanitarne pomoči za tiste, ki jo najbolj potrebujejo. Še naprej si prizadevamo za politično rešitev eh, konflikta in sicer v okviru kontaktne skupine, ki se bo srečala v Istanbulu prihodnji teden, pa tudi v okviru eh, skupine iz Kajra, kjer eh, še naprej delamo skupaj z generalnim sekretarjem Združenih narodov, s posebnim odposlancem Al-Katibom, z Arabsko ligo, z Afriško unijo in z Organizacijo za islamsko sodelovanje pripravljamo se za obdobje po Gaddafiju. Vendar pa morajo dejanja, gospod predsedojoči, temeljiti na strategiji. Evropska unija je prva ponudila resen odziv na arabsko pomlad in sicer z izjavo o partnerstvu 8. marca. Dva meseca kasneje smo vzpostavili novo in ambiciozno evropsko sosedsko politiko. Veseli me, da je danes z mano tudi Stefan Füle, eh, ki je z mano zelo tesno sodeloval pri vzpostavitvi te nove sosedske politike. Poznate, katera so ključna načela te politike? Vzajemna odgovornost, individualni pristop do posameznih držav glede na specifične eh, okoliščine in specifične želje. Želite, želimo ponuditi več podpore za več demokratičnih reform, kot pravi Stefan, več za več. Poleg tega smo zagotovili tudi finančna sredstva. Zagotovili bomo še 1,2 milijarde evrov za naslednji dve leti. Zagotovili pa smo že 5,7 milijard evrov. Torej vse skupaj eh, predstavlja 7 eh, milijard evrov. In eh, to je rezultat naših prizadevanj. Pri tem pa sodelujemo tudi z Evropsko investicijsko banko, ki bo zagotovila dodatna sredstva in z Evropsko banko za obnovo in razvoj. Cilj pa je jasen. Želimo uspodbujati ohraniti trajnostno demokracijo in pa gospodarsko blaginjo. Vemo, eh, da demokracija ne pomeni nič, eh, če ne zagotovimo tudi eh, varnosti delovnih mest in pa varno oskrbo s prehrano. Sedaj je čas, da se torej odzovejo inštitucije Evropske unije in pa države članice. Okrepiti moramo svojo učinkovitost, prisotnost na področju Libije in zato sem imenovala Eh, posebno predstavnico Evropske unije za južno sredozemlje Bernardino Leon oziroma Bernardina Leona. Njegova naloga bo, da, eh, da smo sodeluje z Evropskim parlamentom in da okrepi eh, politično vpliv Evropske unije v regiji. Tesno bo sodeloval tudi z Evropsko investicijsko banko, z Evropsko banko za uh, obnovo in razvoj z mednarodnimi finančnimi inštitucijami in z drugimi mednarodnimi partnerji. Na ta način bomo lahko naše zaveze tudi uresničili. Pri tem bomo upoštevali predvsem dva faktorja in sicer demokracijo in pa gospodarstvo. V Tuniziji in Egiptu že vidimo rezultate gospodarskih pretresov v zadnjih mesecih. V Egiptu eh, sem se pogovarjala eh, z hotelskimi menedžerji, z prodajalci čevljev in tako naprej. Vsi so mi povedali isto zgodbo. E, prihodek iz turizma in pa e, neposredne tuje investicije e, so upadle. Potrebujejo torej podporo, da bodo lahko ponovno vzpostavili uspešno gospodarstvo. Zato smo spostavili poseben program za podporo najrevnejšim regijam v okolici Kajra. Zagotovili smo tudi 20 milijonov evrov za pomoč eh, eh, egipčanski eh, civilni družbi. Egiptu smo pripravljeni pomagati tudi pri reformi varnostnega sektorja. Namestnik ministerskega predsednika El Gamal bo vodil tudi eh, predvolilni proces in pa pripravo nove ustave. Tudi v Tuniziji sem se srečala z zunanjim ministrom in sicer Kefijem v eh, petek. Tudi tam želimo pomagati civilni družbi in pomagati pri pripravah na volitve. Podana je bila tudi prošnja, da organiziramo misijo za opazovanje volitev. Tunizijska vlada je že dosegla napredek pri izvajanju reform. Veseli smo tudi, da je bilo doseženo soglasje, kar zadeva organizacijo volitev. Vesela sem tudi, da uh, se je v vseh državah okrepila vloga žensk. Kljub temu pa Obstaja določeno nezaupanje glede položaja žensk v prihodnosti, čeprav so te igrale pomembno vlogo v času revolucije. Moramo jih podpirati in sicer jim moramo zagotoviti ustrezno pomoč, pa tudi v političnem pogledu moramo jasno povedati, kako pomembna je vloga žensk. Zato je Evropska unija zagotovila tudi sredstva za organizacijo konference v sodelovanju z druženimi narodi in sicer na temo žensk v Tuniziji. Pomagati jim moramo vsem, gospa visoka predstavnica je izključila mikrofon. In sicer novinarkam, umetnicam in tako naprej. Najbolj zaskrbljeni pa smo zaradi državljanov Sirije, ki nimajo pravice sodelovati pri oblikovanju prihodnosti lastne države. Kar se je pričelo z majhnimi demonstracijami proti korupciji v posameznih skupnostih, se je sprevrglo v narodni upor. In odgovor sta bila nasilje in pa zatiranje. Včeraj je v Homi 11 ljudi umrlo. Vse skupaj je umrlo že več kot 1500 civilistov in 350 pripadnikov varnostnih služb. 10 tisoč oseb je bilo priprtih. Evropska unija vedno znova ponavlja, da je potrebno zaključiti ta konflikt, da je potrebno prenehati z nasiljem in vzpostaviti dialog. Pripraviti se je potrebno na spremembe. Zaveze predsednika Asada, da bo izvedel reforme in spostavil dialog, eh, niso dovolj prepričljive. Dialog mora vključevati vse, tudi opozicijo. Poleg tega morajo vsi udeleženci sodelovati brez strahu. Delegacija Evropske unije je še naprej prisotna v Damasku, se vsak dan se srečuje s posamezniki in skupinami, sodeluje z drugimi predstavniki in jasno podaja naša sporočila. Naša delegacija v Ankari je obiskala na stotine beguncev, ki so iz Sirije zbežali preko meje. Bila sem tudi v tesnem stiklu z ministrom za zunanje zadeve Davotoglom ponudila sem mu podporo za prihodnost. Razpravljala pa sva tudi o politični situaciji. Nestabilnost v Siriji pa vpliva tudi na situacijo v Libanonu in to nas že vodi k naslednji temi in sicer k spostavitvi eh, miru na Bližnem vzhodu, namreč med Izraelom in Palestino. Spomnimo se samo govora predsednika Obame v maju, da je potreben premik proti spravi med palestinci in pa Izraelom. Tesno sodelujem z predsednikom Abbasom, z premijem Fajadom, s premijem Netanjahom in z vsemi drugimi partnerji v regiji. Sodelujem z partnerji iz kvarteta in z arabskimi državami in skupaj iščemo pot v prihodnost. Evropska unija pa pri tem igra vodilno vlogo, kakor to želi tudi Evropski parlament. Združeni narodi, ZDA in Rusija so se odzvali na moje pismo, v katerem se zahtevala srečanje kvarteta v Washingtonu eh, naslednji ponedeljek. To bo nadaljevalo delo, ki smo ga pričeli v Minhnu in sicer v pričetku tega leta. V tem času smo se pogosto eh, srečali in prvič eh, so uh, je potekalo tudi srečanje med pogajalci z obeh strani. Seveda je izziv velik, vendar pa upam, da bomo našli rešitev. Številni pa že upirajo pogled v prihodnost, v september. Pričakujemo resolucijo, ne vemo, kaj bo zapisano v tej resoluciji in kakšen bo odziv. Ampak svojo energijo bom usmerila v to, da bo Evropska unija predstavila močno in enotno mnenje. Imamo pa tudi že močno stališče, eh, ki ga lahko najdete v zaključkih sveta. To je tudi enotno stališče. Zelo dobro poznam tudi zaskrbljenost ljudi iz Gaze, ki sem jo sama tudi dvakrat obiskala. Vedno znova povdarjam, da je potrebno poskrbeti za odprtje meja in da je potrebno zagotoviti tudi varnost, ki jo potrebuje Izrael. In to so cilji, za katere si moramo prizadevati. Sedaj potekajo sestanki tudi že v Izraelu in v Palestini, vendar pa je potrebno še veliko storiti. Zahvaljujem se tudi Grčiji, ki je ponudila, eh, da bo pomagala pri zagotovitvi humanitarne pomoči Gazi v sodelovanju z Združenimi narodi. Sedaj pa še k dvema kraljestvoma, namreč Moroko in Jordani. Evropska unija podpira zavezo eh, obeh držav, da izvedeta reforme. 12. junija je kralj Abdullah iz Jordanije predstavil ambiciozen program reform. Pred dvima tednoma sem zadnjič obiskala Jordanijo in srečala sem se tudi z ministrom za zunanje zadeve Nasarjem Judehom. Pretekli vikend eh, pa smo dobili tobe, tudi dobre novice iz Maroka. Takrat je namreč potekal referendum, pri katerem je bila podprta nova ustava upam, da bodo maročani ostali v središču izvajanja procesa nove ustave in da se bo dialog zdaj le še poglobil in okrepil. Evropska unija bo pri tem Maroko povsem podpirala. V Alžiriji ni več izrednega stanja in eh, predsednik je obljubil reforme, ki jih je sedaj potrebno tudi uresničiti. Pred kratkim sem se sestala tudi z ministrom za zunanje zadeve Alžirije Medelčijem v okviru pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Alžirijo, sedaj pa k Bahrejnu. Še naprej sem zaskrbljena zaradi kršitev človekovih pravic. Tukaj ni pravega napredka. Še naprej izvajajo smrtno kazen in nasilje se izvaja tudi nad tistimi, ki želijo pomagati ljudem v stiski. Vesela sem, da je, sedaj uspa, da je bil sedaj vzpostavljen neodvisen mednarodni odbor za preiskavo dogodkov v preteklih mesecih. Še naprej se moramo zauzemati za uh, dialog znotraj Bahrejna. Na zadnje pa še k Jemnu. Tam je prišlo do političnega zastoja in do vedno slabših humanitarnih in gospodarskih pogojev vedno znova poudarjam in sicer s pomočjo delegacije in pa tudi eh, v svojem srečanju pred eh, poškodbo predsednika, da je potrebno poskrbeti za politični dialog. Še naprej bomo sodelovali z našimi partnerji, z ZDA in z svetom, poskušali bomo poskrbeti za to, da najdemo rešitev. Ko si bo predsednik Saleh opomogel, mora predati oblast in uresničiti svojo zavezo za politične reforme. Zagotoviti moramo praktično podporo pri izvajanju humanitarnih in političnih reform, vendar pa mislim, da ni treba poudarjati, kako zelo zaskrbljujoča je situacija v Jemnu. Seveda smo pripravljeni pomagati tudi pri pripravi volitev in pri vzpostavitvi parlamenta v Jemnu, vendar pa mora do sprememb eh, priti takoj. Gospod predsedujoči, rada bi se zahvalila temu parlamentu za podporo pri uspodbujanju eh, demokratičnih vrednot. Ta parlament ima edinstveno vlogo, veliko lahko ponudi tistim, ki si prizadevajo za demokracijo. Ta parlament eh, predstavlja, uteleša demokracijo, zauzema se za svobodo govora. Vsi poznate izzive, ki se pojavljajo pri vzpostavitvi demokracije, vsi veste, kako težko je pomagati ljudem v stiski. Veliko lahko storimo za ljudi v eh, tej regiji, potrebno je ukrepiti dialog. Ti predstavniki se morajo srečati eh, z vami, tako bodo lahko videli, kako uresničiti demokracijo, kako se spopasti z izzivi. Vem, da boste velikodušni v svoji podpori tistim, ki iščejo pot do demokracije, pot v svetlejšo prihodnost. Kot mi je v Bengaziju dejal mlad mož, eden izmed mnogih, ki sem ga srečala v tej državi, osem let je bil zaprt zaradi Gaddafija, dejal mi je, želimo imeti demokracijo in to vsak dan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala. Prvi je na vrsti gospod Salafranka. Hvala lepa. Pravijo, da ko so znanega misleca Ortega vprašali, kakšno razdaljo je treba zauzeti do dogodkov, preden se jih zapiše v zgodovino, je eh, bil odgovor takšen, da mora biti razdalja takšna, da se lahko vanjo nariše profil kleopatrinega nosa. Torej, gospa Eštonova, o tem govorimo sedaj ne toliko zaradi pomladi, v Severni Afriki eh, arabskih narodov, ampak zaradi krize Evropske unije, kjer imamo krizo z zadolženostjo in eh, krizo z vrednot, ki jih naši državljani najbolj spoštujejo, kot je šengenski prostor in tako naprej. V zadnjih eh, dveh letih in pol pa smo vendarle dosegli nekaj utipljivih napredkov. Imamo visoko predstavnico za zunanjo politiko predsednika Evropskega sveta, imamo novo pogodbo eh, in eh, to je vse res. Po drugi strani pa vemo, da bodo naši sosedje vedno tam, kjer so. Kaj pa mi? Ali bomo mi na ravni okoliščin, s katerimi se soočamo, ali bomo na ravni eh, Eh, teh dogodkov, ki so kot nek termometer za stanje v Evropski uniji, ali bomo lahko kos dogajanju v državah, o katerih pišemo v resoluciji, ki jo bomo sprijeli jutri. In zato vas sprašujem in vam pravim naslednje. Mi si želimo, in eh, vam želimo, da bi bili pri vašem delu uspešni, zato da bomo res dosegli profil, ki si ga želimo. Ne tisti kleopatrin profil, ki ga imen, omenja eh, znani Ortega, ampak tisti največji možni profil, da se bomo kot najbolj, kar se da, izkazali kot Evropska unija na mednarodnem prizorišču. madame la haute représentante vous travaillez et vous avez Gospa visoka predstavnica, veliko dela ste upravili in pri tem uživate vso našo podporo. Resolucija, o kateri govorimo v parlamentu, zadeva države, ki so nekoliko pozabljene - Sirija, Bahrejn, Jemen. In pri tem se zauzemamo za dvojni cilj. Prvi je, da prekinemo z molkom in da se izognemo ideji dvojnih standardov v tej regiji, kjer so države, v katerih potekajo krvave represije. In drugi cilj je, da ostanemo odločni pri tem, ko obsojamo um, obsodbe ki se dogajajo v teh državah in eh, da se zauzemamo za to, da se tam vzpostavi politični prostor s pomočjo pogajanj. In v zvezi s tem bi želela podati nekaj eh, pripomp. Prva je morda nekoliko bolj smešna in bolj jezikovna. Namreč v naslovu mi ni všeč ta ideja arabski svet. To zveni nekoliko kolonialno, kot da bi obstajal nek arabski svet, imamo svet, ampak na svetu imamo celo vrsto različnih držav, celo vrsto različnih regij, Magreb, Mašrek in tako naprej. In mislim, da bi morali to idejo o arabskem svetu počasi pozabiti. Druga pripomba zaveda Sirijo. To, kar se v tej drživi, državi danes dogaja, je krvavo, kruto, um, neusmiljeno in uh, ljudem ni nič prihaj, prihranjeno. V resoluciji obsojamo te zločine, ki jih je treba obsoditi in uh, za katere je treba krivce kaznovati. Ljudje, ki so se zgrnili masovno na sirsko-turško mejo, zahtevajo neke koridorje za. Eh, beg iz države in um, stvari pa ostajajo tam, kjer so. Zakaj? Zakaj nismo šli nekoliko dlje? Zakaj nismo jasno povedali, da želimo, da El Asad odstopi in ne nadaljuje z eh, načinom vladanja svojega očeta? Mislim, da je to neka rdeča nit, rdeča pot, ki ne dopušča poti nazaj. Uh, Sirija zapada v nasilje, manjšine, verske manjšine, tudi krščanska manjšina so ogrožene, ekstremisti jih ogrožajo in ne smemo tega dopustiti. Uh, Eh, v naših pogovorih z Damaskom. Zato potrebujemo tukaj močno politično gesto in močno evropsko prisotnost na kraju samem. Mislim, da imamo za to še vedno priložnost in prosim, da jo izkoristite. In še tretja pripomba, bolj splošne narave. Moj čas za govor se izteka, ampak eh, mi imamo zunanje odnose eh, in eh, tudi zelo dobro vzpostavljene zunanje odnose, različne delovne skupine in tako naprej, ki so sedaj na preizkušnji in ki morajo res dokazati, da so lahko v pomoč tem državam. In prepričana sem, da bodo te strukture in zlasti služba za zunanje delovanje kos izzivom, ki so pred njimi, saj gre tukaj tudi za našo kredibilnost. Hvala. Gospod Verhofštat, izvolite. Um. Gospa Ashton ne vem, ali ste v zadnjih urah, v zadnjih dveh dneh, kaj gledali YouTube. Potem ste morda videli grozljive slike moškega v Siriji, ki je snemal dogajanje na ulicah Heme in ki ga je ubil ostrostrelec. Torej, medtem ko je snimal, to lahko vidite na teh slikah, je torej njegova lastna smrt. In ta moški je umrl samo zaradi tega, ker je snimal dogajanje, ker je to dogajanje želel objaviti na internetu, tako da bi vsemu svetu pokazal, kaj se dogaja v Siriji. Več kot 1500 ljudi je že umrlo in še, prej, še naprej poteka masakr nad sirijskim narodom, mi pa to bolj kot ne nemo opazujemo, počnemo tako rekoč nič, da bi to dogajanje prepričali. Vem, da Sirija ni Libija, vem, da tukaj ni istega bojišča kot v Libiji, vem, da situacija ni podobna in zato je morda Sirija trši oreh. Ampak to še ne pomeni, da nam ni treba storiti več kot v tem trenutku. Mi čakamo sedaj torej na resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov in sicer že tedne in tedne. Upamo, da bo prišlo do prodora eh, z Brazilijo, Rusijo in tako naprej. To pa se ne zgodi. Torej, ko vidite, kaj se dogaja na kraju samem, ko vidite dramatične prizore in ko na drugi strani vidite Brazilijo, Rusijo in druge države, ki zavirajo celoten postopek znotraj združen, Združenih narodov, takrat se morate odzvati, ne pa čakati na resolucijo Združenih narodov. Te resolucije ne bo, ne bo je v naslednjih dneh, vsaj sam tako mislim, tudi v naslednjih tednih ne. Imam predlog. Mislim, da lahko storimo dve stvari, oziroma vi lahko storite dve stvari. Poleg tega, o čemer smo doslej že razpravljali. Prvič, razširite lahko seznam ljudi, za katere veljajo sankcije. Trenutno je na tem seznamu 30 ljudi. Pri tem smo se uskladili z ZDA, z mednarodno skupnostjo, no, vsaj z ZDA. Mislim, da moramo ta seznam razširiti na 200 družin. Na 200 družin, ki trenutno vladajo v Siriji in ki dejansko še naprej podpirajo Asada. Služijo denar na račun tega režima. In zahvaljujoč tem 200 družinam je Asad še zmeraj na oblasti. In zahvaljujoč tem 200 družinam masakr še naprej poteka. Zahvaljujoč tem 200 družinam ostrostrelci, kot smo lahko videli na posnetkih na YouTubu, še naprej ubijajo nedolžne državljane na ulicah Sirije. Mi pa tedne, tedne in tedne čakamo na resolucijo, ki je ni in ni na resolucijo o varnostnem svetu Združenih narodov, ki naj bi razširila prepoved potovanja, ki naj bi zamrznila imetje teh 200 družin. Torej, to je prva stvar, ki jo lahko storimo. Moj drugi predlog, gospa Eštonova, pa je sledeč. Soočimo se že enkrat z resničnostjo. Situacija ni ista kot v Libiji vendar pa moramo razmisliti o vzpostavitvi podobnega območja znotraj Sirije. Gre za demilitarizirano območje znotraj Sirije. In tukaj ne gre zgolj za želje, kajti v Ankari že delajo na tem in o tem že razmišljajo. In leta 1991 so takšno območje zdaj vzpostavili v Iraku in sicer s podporo ZDA. Za namenom, da zaščitijo ljudi, ki živijo na severu Iraka. Mislim, da bi morali to storiti. Ali pa bomo še naprej morali nemo opazovati to, kar se dogaja. Torej, moj predlog je, prosim, ne čakajmo več na enotnost, na soglasje v Združenih narodov, kajti tega soglasja ne bo. Uresničimo torej ta dva predloga. Hvala lepa, gospod Tenok. Gospod predsednik, gospa visoka predstavnica, šest mesecev po arabski pomladi še zmeraj ni prišlo do temeljitih sprememb v teh državah. Egipt si zasluži pohvalo eh, zaradi obsodbe predsednika Mubaraka in pa eh, zaradi vojske, ki je uspešno spostavila red v državi. ECEKR upa, da eh, bo Egipt dobil novega predsednika. In, gospode Kajzer, obstaja arabski svet. Po volitvah upam, da bo. Uh, Eh, muslimanska bratovščina ostala pri svojih zavezah. Egipt potrebuje neposredno pomoč Evropske investicijske banke in Evropske banke za eh, obnovo in razvoj. Pozdravljam pobude eh, gospe Eštonove v tej smeri. Tudi Tunizija je že naredila napredek v smeri stabilne prihodnosti. Pomembno pa je, da eh, stabilnost vzpostavimo tudi v Libiji. To je pomembno tudi za verodostojnost eh, Združenih narodov. Potrebno je poskrbeti, da Gaddafi ne bo eh, več imel države v pesti. Gaddafi je še naprej na oblasti. Če bi lahko na oblasti ostal, bi bila to enostavno katastrofa. Ogrožal bo namreč lastne ljudi, pa. Uh, tudi Evropsko unijo. V Jemnu vlada velika negotovost, kar zadeva naslednika predsednika Saleha, kar krepi teroriste v državi. Predsednik Saleh je sedaj eh, del eh, rešitve, oziroma del problema, ne del rešitve. Gospod Tenok, ali bi lahko govorili nekoliko pa časneje? Oh, vsi razumejo angliško, pravi gospod Tenok. Nimam ravno veliko časa. Dal vam bom več časa, ampak prosim, govorite nekoliko počasneje. Torej, predsednik Saleh je sedaj del problema in eh, ne eh, rešitve. Mislim, da bi moral ostati v eh, Saudski Arabiji in da bi moral odpreti pod svobodnim volitvam. Tudi situacija v Bahreinu je zaskrbljujoča in upam, da bo prišlo do določenega popuščanja opoziciji, tukaj gre v glavnem za šiti. Za šiite v eh, Siriji Asad avtokratsko vlada. Ne smemo pozabiti na pogumne nasprotnike režima, ki se borijo za osvoboditev Sirije. Še prav posebej grozljivo je videti slike poškodovanih otrok v eh, Siriji. Džihadisti so se sedaj pridružili eh, protestnikom, to pa ne sme biti opravičilo eh, za predsednika Asada, da ubija nedolžne ljudi. Pozdravljam tudi ustavno reformo v Maroku. S tem se bo zmanjšala moč kralja. Poleg tega pa ne smemo pozabiti tudi na referendum o neodvisnosti eh, Sahare. Pri tem eh, potrebujejo vso pomoč, ki jo lahko Evropska unija zagotovi. Zahvaljujem se visoke predstavnici za dobro opravljeno delo in za podporo arabski pomladi ter za vzpostavitev nove eh, sosedske politike. Hvala lepa, gospa Flotre. Hvala. To je neka velika energija, ki se sprošča v teh državah, s katero se narodi zoprstavljajo svojim zatiravskim režimom in eh, s tem um, rušijo predsotke o um, neomajnosti arabskega sveta. Zato moramo obsoditi uh, ta nasilja, ki jih izvajajo oblasti, ki, sedaj, ki se sedaj majajo. In obsoditi jih moramo zato, ker vodijo v nestabilnost v teh regijah. Mi pa moramo zaradi tega na novo postaviti naša partnerska razmerja s temi državami, ki so sedaj v pravi revoluciji. Kdo danes še meni, da je Bashir al-Assad zmožen sprožiti politični proces za vzpostavitev pravne države in demokratičnega režima? Sama v to ne verjamem in mislim, da številni v to ne verjamejo. In zato uh, obžalujem, da v naši resoluciji nismo pozvali al-Assada naj zapusti uh, oblast. Ravno tako mislim, da bi morali še bolj odločno obsoditi nasilje in okrutno ravnanje z ljudmi in uh, tudi bolj odločno zahtevati, da se eh, krivci za izvajanje zločinov nad človeštvom privedejo pred mednarodno kazensko sodišče. Eh, in to isto velja tudi za nekatere druge države, tudi Turčijo. Eh, in omenili smo tu sicer nove vzhajajoče države, kot so Brazilija, Rusija, Kitajska, tudi tam obsojamo kršitve človekovih pravic. In um, če želimo biti pri naših dejavnostih koherentni, potrebujemo mehanizem, ki bo omogočil, da se bo civilna družba na vseh etapah vključila v dogajanje. To moramo upoštevati tudi pri naših prihodnjih sporazumih s prihodnjimi partnerji. Naši prihodnji partnerji. Uh, Eh, morajo biti mm, odgovorni svojim voljivcem, svojim prebivalcem in ti prebivalci želijo biti vključeni v sooblikovanje svoje prihodnosti. Na začetku vašega mandata ste tudi vi rekli, gospa visoka predstavnica, da je prihodnost zunanje politike Evropske unije na šahovnici v našem bližnjem sosedstvu. In to je res. Zato moramo preseči stiske zaradi dogajanja v tem svetu in odgovoriti na vsa odprta vprašanja, zato da bomo dejansko lahko odgovorili na izziv sveta v 21. stoletju. Hvala, gospa Matijaš. Gospa Ashton, na začetku bom rekla, da je jasno, da moramo še naprej podpirati demokratične revolucije v teh državah. Žal nimam veliko časa na voljo, zato bom povedala zgolj nekaj stvari. Prvič, ne smemo pozabiti, kakšni so pogoji za začetek pogajanj v času demokratične tranzicije in ki jih potrebujejo te države. Te pogoje je treba spoštovati tako v Siriji kot v Jemnu kot drugot. In če se želimo izogniti civilni vojni v eh, teh državah, moramo kot Evropa biti bolj prisotni in jim dati to vedeti. In, uh, se predvsem zoprstaviti eh, vojaškim ali paravojaškim eh, rešitvam za eh, to nastalo situacijo. Eh, to bi moralo veljati za vse eh, resolucije. Vse resolucije bi morali to upisati tudi v tiste, ki se glas, izglasujejo v Varnostnem svetu Združenih narodov. Najlepša hvala. Hvala, gospod Bilder. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Na začetku 50-ih let je David Ben Gorion, ustanovitelj Izraela, upal, da bo zamenjava režima v Egiptu odprla pot k miru v arabskem svetu in je tudi sam odprto tvegal za to, da bi to dosegel, vendar za manj sedaj so sile, vojaške sile prisotne v tem prostoru še bolj antiizraelske kot kdorkoli drug. Danes govorimo o arabski pomladi, ampak sam bi raje govoril o Arabeliji in bi tukaj potegnil usporednico z 50 leti. Muslimani in egipčani Eh, bi morali se bolj povezati v miroljubnem vzdušju s svojimi židovskimi sosedi. Tu ne gre samo za muslimanske brate, kot je El Baradej ali Musad, in uh, ki ne vlivajo veliko zaupanja Izraelcem in izraelskim voditeljem v Jeruzalemu. Uh, Islamska republika Iran eh, lahko postane tretji del te arabelije, če naj jo tako imenujem. In gospa visoka predstavnica, kako lahko Evropa tudi skupaj z druženimi državami ta scenarij eh, razčisti? Hvala. Hvala, gospod Mölcer. Gospod predsedujoči, za številne arabske države pot nazaj ne obstaja več. Kam pa gre pot sedaj, pa se ne ve. Upanje nam daje um, prebivalstvo Jemna, kjer ustrajajo uh, skupine druga ob drugi, ki prej niso niti govorile seboj. Kot predvideva svet uh, za sodelovanje v zalivu, ta sistem ne bi ničesar spremenil in uh, prevrat ni nek garant za svobodo veroizpoveti. To vidimo ravno v Egiptu, kjer se povečuje napadi na kristjane. Splošno je, da se je po arabski pomladi nastopila streznitev zaradi težav, političnih težav, gospodarskih težav in bojev zaradi umikov starih režimov. V Maroku, ki je sicer priljubljen, so protesti prinesli le prazne obljube in nasilo. Ne smemo pa tudi pocenjevati strateškega pomena Sirije. Če arabska pomlad zarans, bo, bo zavrta zaradi iranske blokade, bo to zelo uničujoč signal. Čas je, da Zahod končno zahteva odhod Asada. EU pa tudi ne sme zaspati zaradi nevarnosti tokov beguncev iz arabskega sveta. Že sedaj je treba izvesti priprave zaradi težav, ki se nam bodo približale, da jim bomo lahko kos. Hvala. Hvala lepa. S tem zaključujemo zagovorci za politične svemene političnih skupin. Sedaj pa pozdravljamo delegacijo um, iz Brazilije ki jo vodi gospod Carlos Alberto Lereja, ki je predsednik odbora za zunanje zadeve in narodno obrambo. Srečali, oziroma sodelovali bodo pri prvem srečanju Evropskega parlamenta.